in tudi podpišite njihovo deklaracijo, da bo ta nova generacija lahko imela glas v Moldaviji. Hvala lepa, gospod Doyle, ena minuta.